Pozdravljeni, veliko veselje mi je, da lahko začnem s stankom. Odločil sem se, da bom večji del jutrišnjega sestanka zjutraj posvetil temu, da bomo imeli izmenjavo mnen s komisarko Ferreira. Veliko stvari je, o katerih moramo razpravljati z njo in če nam bo ob koncu dopoldneva ostalo še kaj časa, bom komisarko tudi prosil, oziroma komisijo prosil, naj eh, predstavi pomembne elemente iz eh, strategije za leto 2020. Mm, govorili bomo torej o izvajanju in pa o strateških načrtih oziroma poročilih po državah članicah za leto 2020. Vi ste vse te podatke že dobili po elektronski pošti. Mislim, da imate to v svojih dosjejih. Pa še nekaj bi povedal. Načeloma bo naše glasovanje jutri zjutraj kratko, zato predlagam, da se s tankom začnemo malo kasneje, torej ob 9.30 namesto ob 9. Potem od 10. naprej pa imamo izmenjavo mnen s komisarko. Ali lahko sprejmemo dnevni red s temi spremembami? Mislim, da ni v govoru, tako da je dnevni red sprejet. Zdaj pa še sporočila predsednika. Koordinatorjem sem že sporočil, da je naš odbor regiji dobil uh, sklad uh, za uh, pravičen prehod. To je strateški sklad, ki bo obsegal skoraj 100 milijard. Uh, in ki bo Evropi omogočil, da prekine z odvisnostjo od eh, premoga. No, to poročilo bomo mi pripravili, z njim se bomo ukvarjali v naslednjih tednih in mesecih. Prva razprava je že potekala prejšnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu in eh, vesel sem, da je veliko članov našega odbora sodelovalo pri tej razpravi. Zahvaljujem se vam za to. Verjamem, da bo ta mehanizem v središču uh, naše razprave tudi jutri, ko se bomo pogovarjali s komisarko Ferreira. Postavili bomo veliko vprašanj v zvezi z izbirami, ki jih je sprejela Evropska komisija. Organizirali bomo mm, tudi delavnico 19. februarja na temo tega mehanizma, mehanizma za pravičen razvoj, torej, oziroma pravičen prehod. Poleg tega imamo tudi konferenco perifernih regij. To je pomembna organizacija, ki zelo prispeva k ciljem, za katere si mi prizadevamo v okviru kohezije. Z Enrikom Rosijem, predsednikom Toskanske regije, bomo imeli jutri pogovor, pa tudi z generalno sekretarko. Vabim vas, da se jutri te razprave udeležite. Potem pa bomo ob pol šestih jutri zvečer imeli tudi kratek aperitiv, ne toliko zaradi zaključka lanskega leta, ampak zaradi začetka letošnjega leta, da se, se stanemo in pogovorimo. In uh, ta aperitiv bo potekal v tej dvorani um, takoj po koncu jutrišnjega sestanka. No, zdaj pa smo prišli k prvi vsebinski točki našega dnevnega reda in sicer gre za izmenjavo mnen z Liljano Pavlovo, podpredsednico Evropske investicijske banke. Veliko veselje mi je, da ste danes popovdne z nami, gospa Pavlova. Naše sodelovanje je zelo pozitivno in za naš odbor je EIB eh, zelo pomembna institucija, prav tako za celoten Evropski parlament. Rad bi spomnil tudi, da gre za eh, institucijo za dolgoročno financiranje Evropske unije. Banka nam zagotavlja eh, storitve financiranja in pa eh, svetovanja za to, da se ustvarjajo delovna mesta, da se zažene rast in da se spodbuja kohezija posojilne dejavnosti EIB temeljijo na dveh eh, glavnih ciljih, to sta eh, socialna in ekonomska kohezija eh, tukaj v Evropski uniji in pa boj proti podnebnim spremembam v svetu. Ta dva cilja sta gotovo tudi v osrčju dela našega odbora. Za doseganje teh ciljev pa imamo tudi člen 309 pogodbe o delovanju unije, ki zagotavlja, da banka eh, daje posojila predvsem regijam v razvoju. In danes popovdne bomo posebej pozorni na te teme, torej na to, kako Evropska investicijska banka eh, dela eh, v korist eh, socialne, gospodarske in ozemeljske kohezije v EU novembra 2019 je vaša institucija objavila odločitev, da bo iz tega financiranja izključila vse projekte, ki so povezani eh, s fosilnimi gorivi. To je zelo pomembna in zanimiva odločitev. Zadali pa ste si tudi cilj, da boste do leta 2025 dvignili na 50 odstotkov število tistih projektov, ki se borijo proti podnebnim spremembam. No. Gospa podpredsednica, rekli ste, da bi en bilijon evrov investicij namenili do leta 2025, tudi oziroma do leta 2030 namenili uh, boju proti toplogrednim plinom in pa globalnemu segrevanju. Zanima nas, torej, gospa podpredsednica, kako boste dosegli te cilje in kako boste zagotovili, da bodo vaša financiranja zajamčila načelo kohezije. Mi seveda upamo, da da ne bo to financiranje šlo predvsem v smeri tistih regij, ki so že tako in tako najbogatejše in ki imajo tudi največjo kapaciteto za pridobivanje posojil. Eh, Komisari so eh, zdaj eh, sprejeli tudi predlog o mehanizmu za pravičen prehod. In v tem okviru bo tudi Evropska investicijska banka odigrala pomembno vlogo. Po Junkarjevem načrtu bo zdaj to še en načrt, eh, ki si bo prizadeval za energetski prehod, ki naj bi eh, ozemljem najbolj odvisnim od fosilnih goril omogočil prehod na čistejšo energijo. Morali se bomo potruditi, da eh, čim bolj ohranimo stopno zaposlenosti in vsega pa uh, neke socialne standarde. Vsi skupaj pa si prizadevamo za oglično neutralno gospodarstvo. Naš odbor regij je pristojen za to tematiko in eh, mi bomo ta zakonodajni predlog tudi pregledali. Zato se naše skupno delo začenja že danes popovdne in do zagona tega mehanizma za pravičen prehod bomo imeli več sestankov, eh, nekaj smo jih tudi že napovedali. Hvala. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tukaj in za vašo pripravljenost na izmenjavo mnen z našim odborom. Najprej boste vi dobili besedo za kakih 15 minut, potem pa bodo spregovorili še koordinatori in drugi poslanci in poslanke. Izvolite besedo. Thank you very much, Mr. Omerzel. Hvala, gospod Omerzel. Mm, pozdravljeni poslanke in poslanci, dragi gosti. Najlepša hvala, da ste me povabili na to izmenjavo mnen. Mislim, da ta prihaja v pomembnem oziroma v pravem času. Uh, Tukaj sem zato, da predstavim Evropsko investicijsko banko kot Evropsko banko. Sama sem se banki pridružila še nedolgo nazaj, ampak sem eh, potem hmalo postala eh, podpredsednica dva meseca in pol nazaj. Imam kar dolge izkušnje eh, z ukvarjanjem s to tematiko torej tudi na svojih prejšnjih funkcijah, eh, sem pogosto sodelovala z odborom regij in zelo vesela sem, da imamo danes to razpravo. Naj začnem eh, s kratko predstavitvijo nekaj ključnih podatkov in številk. Nekateri mogoče še ne poznate dobro Evropske investicijske banke. Mislim, da večinoma naše delo poznate, ampak vseeno bi z vami delila danes nekaj ključnih podatkov, mogoče tudi osnovnih podatkov o banki. Mogoče ne veste vsi, da je skupina EIB eh, sestavljena ne samo iz banke, ampak tudi iz Evropskega investicijskega sklada. Mm, EIB je tudi največja posojilo dajavka na banki svetu, um, celo večja od Svetovne banke. V zadnjem desetletju smo podpisali projekte v vrednosti več kot 60 milijard. Eh, včasih tudi 60 milijard letno. V šestih desetletjih smo eh, vložili eh, že 1,3 bilijona evrov v številnih državah, financiramo približno eno tretjino vsakega projekta in mobilizirali smo investicije v vrednosti 3 bilijonov od naše ustanovitve leta 1958. Eh, eh, smo edinstveni tudi potem, da eh, so vsi naši strokovnjaki pod eno streho, tako da nimamo outsourcinga imamo lastne inženirje, ekonomiste, pa tudi okoljske strokovnjake. Naše strokovno znanje je zelo pomembno takrat, ko se ukvarjamo z največjimi izzivi današnjega časa. Um, tukaj imamo v mislih predvsem uh, upadanje evropske konkurenčnosti, potem evropsko kohezijo z različnih perspektiv in pa seveda tudi podnebne spremembe. Mislim, da je to zdaj uh, eno ključnih vprašanj, eh, s katerim se vsi ukvarjamo. Eh, mi zagotavljamo tudi podnebno financiranje. Od leta 2016 smo investirali približno 71 milijard eh, ameriških dolarjev. Rekla sem dolarjev zato, ker v okviru pariškega sporazuma je to tako definirano in naložbe potekajo v dolarjih. mi smo um, začeli izdajati um, zelene obveznice. Zaenkrat smo dosegli uh, vrednost 26 milijard od leta 2007, to počnemo. Poleg tega pa veliko financiranja namenimo tudi koheziji. 30 odstotkov tega financiranja gre koheziji in to je za me zelo pomembno. Sama sem odgovorna podpredsednica, podpredsednica odgovorna za kohezijsko politiko, svetovanje in pa transportno politiko in pomembno je, da nadaljujemo s to podporo koheziji. E, zato se tudi zelo zauzemam, da bi ohranili ta odstotek in zagotovili dovolj denarja za kohezijsko politiko. Torej, leto za letom mi svoje financiranje usmerjamo v kohezijsko politiko in uh, vidimo tudi vedno nove potrebe na tem področju. Prav tako je podnebje eno od pomembnih področji, ki jih eh, financiramo. No, nekaj sem povedala o kohezijski politiki, eh, regionalni politiki oziroma regionalnemu financiranju. Tukaj imamo kakovost, eh, obseg in pa učinek. Če govorimo o obsegu, 30 odstotkov eh, vseh naših novih operacij je namenjenih kohezijski politiki z regionalno dimenzijo. In eh, letno smo ta cilj vedno dosegli, to je zelo vključeno v naš operativni načrt. Za obdobje od 2008 do 2018 je naše posojanje povezano s kohezijo znašalo 240 milijard. Pomemben del našega dela je tudi podpora za Evropski sklad za strateške naložbe. Eh, mi tudi sofinanciramo eh, države članice, podpiramo jih. Eh, pri tem, da skupaj zagotovimo financiranje projekta, torej sofinanciranjem. 30 milijard posojil eh, eh, v vzhodni in južni Evropi smo zagotovili v zadnjih letih. Kohezijski cilji po letu 2020 eh, bodo seveda odvisni tudi od novega večletnega finančnega okvira. Zdaj smo v odločilnem trenutku. Eh, in razmisliti moramo o tem, kako bomo uskladili vse nacionalne prispevke, eh, naše prispevke in tako naprej, ampak bomo še naprej eh, vselej podpirali regije v vseh sektorjih, ki bodo to potrebovali. Potem drugi element je kakovost, kot sem rekla. Mi eh, zagotavljamo finančne prispevke, s katerimi podpremo določene projekte, zagotavljamo pa tudi tehnično znanje. Naši inženirji in ekonomisti eh, ocenijo vsak projekt, ki prejme naša sredstva. Tako da, ko si od nas sposodite denar, eh, dobite tudi gotovost, da je ta projekt res izvedljiv, da je finančno in tehnično zdrav. Eh, mi teh procesov ocenjevanja ne eh, izvajamo izven banke, ampak to počnemo kar znotraj z našimi strokovnjaki in če je potrebno, eh, potem prispevajo svoje še svetovalne službe. Imamo ekipe, ki nudijo strokovno znanje, kadarkoli je to potrebno to je eh, zelo pomembno, še posebej za tiste kohezijske države, kjer eh, ni dovolj kapacitet za izvajanje. No, tretji element eh, pa je učinek in pa dodana vrednost. Mi nadzorujemo tudi učinek katalizatorja. Glede tega, kako projekt prispeva k ustvarjanju delovnih mest, k ustvarjanju rasti in tako naprej. Eh, Pomankanje investicij je v kohezijskih državah še vedno problem in zato eh, moramo mi zagotoviti sredstva za ehm, te prioritete in zagotoviti, da denar dejansko pride v realno gospodarstvo. Mm, to je naš glavni cilj. Naj na koncu povem še, da mislim, da Evropska investicijska banka dobro deluje, zato ker nam uspe eh, denar aktivirati. Ne gre za denar davkoplačevalcev, ampak eh, je to denar, ki ga mi na kapitalskih trgih eh, dobimo od svojih investitorjev. Smo učinkoviti pri uporabi evropskih sredstev za podporo evropskih politik. Gre za politike ki jih vi tukaj v Evropskem parlamentu oblikujete. Uh, mi ne delamo politik, ne pripravljamo politik, ampak jih potem realiziramo. No, pa še nekaj o podnebni banki oziroma zeleni banki. Um, kot je predsednik odbora že povedal v svojem uvodu, uh, smo začeli uh, tudi s pretvorbo v zeleno banko oziroma podnebno banko. prejšnji mesec eh, smo dobili razne pobude, velike pobude za reševanje podnebnih vprašanj. Imamo tudi Evropski zeleni dogovor, ki je bil objavljen prejšnji teden. To je zaenkrat najdrznejši načrt, ki ga je v zadnjem času predstavila Evropska unija. In mi smo tudi zavezani tem ciljem, tako da tudi banka pripravlja eh, najbolj ambiciozno podnebno politiko oziroma financiranje v zadnjem času. Naši cili so jasni, želimo, da se okrepijo podnebni ukrepi in pa trajnostno financiranje. Do leta 2025 naj bi to znašalo 50 odstotkov in en bilijon investicij želimo nameniti za te cilje na globalni ravni do leta 2030. Financirali bomo tudi razogličenje Evrope in pri tem sodelovali z vsemi evropskimi institucijami. Potem eh, eh, regeneracija je za nas pomembna, izvajali bomo projekte, ki jih je možno izvesti in financirati. In, uh, vložili bomo veliko tudi v mehanizem za pravičen prehod. Naš cilj je po mojem mnenju dosegljiv, ampak nekaj je odvisno tudi od proračuna v okviru večletnega finančnega okvira. Imamo projekt Invest EU, potem tudi zunanje financiranje je za nas pomembno, zato ker je to pot naprej in na ta način lahko dosegamo boljše rezultate in sofinanciramo instrumente. Potem pa tudi Evropski strukturni skladi, tudi ti so pomembni. Obstajajo tudi povezave med eh, cili naše banke in pa evropskim proračunom oziroma večletnim finančnim okvirom. Ta okvir tudi mora zaščititi naše zaveze, kar se tiče stotih milijard, ki sem jih omenila. Eh, tukaj gre za mehanizem za pravičen prehod tukaj Evropska investicijska banka in pa Evropski investicijski sklad eh, naj bi mobilizirala eh, do 30 milijard med letoma 2021 in 2027. Imamo dolgoletne izkušnje pri podpori gospodarskemu prestrukturiranju in pa prehodu. Um, mi financiramo predvsem okoljsko trajnostne projekte, eh, potem projekte urbanega razvoja in tako naprej. In to se predlaga tudi v okviru mehanizma za pravičen prehod. Zato verjamemo, da imamo vse ustrezne kapacitete in zmogljivosti za to, da podpremo te projekte. Eh, pri tem lahko izhajamo iz svojih izkušenj. Naj podam še nekaj primerov projektov, ki so bili pred kratkim izvedeni. Naprimer, eh, z občino Katovice smo sodelovali v zadnjih 20 letih, posodili smo jim 200 milijonov evrov in s tem prispevali eh, k uspešnemu prehodu iz premogovnega mesta v eh, živahno urbano središče. Tam je zdaj veliko priložnosti za podjetja, dobro poslovno okolje in eh, tudi boljše okolje za življenje državljanov. Potem imamo še en polski primer, mesto Valbrik. Tam smo financirali ukrepe za energetsko učinkovitost in pa za urbano prestrukturiranje. To mesto je namreč eh, izgubilo kar nekaj prebivalcev, potem ko so se eh, rudniki zaprli in zato smo veliko investirali v regeneracijo tega mesta. Potem še en primer je mesto Brandenburg. 200 milijonov evrov smo vložili eh, v mm, podjetniško infrastrukturo in pa v prehod iz premogovnega gospodarstva v bolj moderno gospodarstvo, potem mesto Bukarešta v Romuniji eh, je bilo tudi deležno naše podpore 600 milijonov evrov. Eh, na tisoče stavb eh, je zdaj bolje izoliranih in s tem se je poraba energije v mestu bistveno zmanjšala. Na koncu naj omenim še nekaj. Mi nudimo tudi svetovalne storitve. Eh, Jasper Selena eh, in pa drugi naši programi igrajo ključno vlogo pri izvajanju strategij in načrtov. Vse to je povezano z eh, mobilizacijo tudi naložbi zasebnega sektorja. Zagotovili smo podporo za regije, za premogovne regije v prehodu oziroma v tranziciji. In mm, dali smo tudi podporo za pripravo projektov, za predstavitev projektov in potem izvajanje. Mislim, da so te storitve svetovanja tudi zelo pomembne. Države članice bodo imele zdaj pomembno nalogo, mm, ko bodo morale pripraviti nacionalno tranzicijsko strategijo. Tam bodo morale po eni strani opredeliti to strategijo za prehod, po drugi strani pa bodo morali pripraviti tudi zrele projekte za to, kako naj bi ta tranzicija potekala. Mi smo spet pripravljeni nuditi tudi strokovno znanje in pa eh, svetovanje pri pripravi strategije, eh, potem pa tudi pri pripravi projektov. Mislim, da je to spet pomemben instrument ki ga banka lahko da na voljo v tem ključnem trenutku za vse naše države članice in pa regije v prehodu. Zdaj smo namreč v odločilnem trenutku, ko se moramo odločiti, kako bomo dosegli te ambiciozne cilje. Če stvari dobro pripraviš, potem eh, cilje tudi lažje dosežeš. No, še nekaj besed za zaključek. Evropska investicijska banka ima zgodovino doseganja dobrih eh, rezultatov in pa pomembnih pobud. Imamo Evropski sklad za strateške naložbe, tako imenovani ESIF eh, oziroma Junkerjev načrt. 2015 eh, je bil sprožen ta program za to, da bi se spodbudile naložbe. Učinek je bil dober, mogoče ne delamo dovolj reklame za, ampak eh, mislim, da je ta načrt bil zelo uspešen. Skoraj 460 milijard dodatnih naložb smo eh, dosegli do zdaj, do leta 2022 eh, bodo naše naložbe povečale BDP za 1,8 odstotka in več kot milijon novih delovnih mest eh, bomo ustvarili. Eh, več kot milijon MSP-jev ima že korist eh, tega dodatnega financiranja in mislim, da na podlagi izkušenj in pa lekcij iz preteklosti oziroma lekcij, ki smo jih dobili iz teh pobud, bomo lahko Mm. Opredelili tudi nove prioritete, pa ne samo to, osredotočili se bomo tudi na prednostne naloge zelenega dogovora in z našimi izkušen, izkušnjami bomo lahko prispevali tudi v prihodnje. Lahko vam zagotovim, da je naša banka pripravljena odigrati pomembno vlogo pri podpori državam članicam, pri pravičnem prehodu. In kot ste rekli, ste prejšnji teden sprejeli resolucijo o Evropskem zelenem dogovoru. Mi smo eh, pripravljeni k temu prispevati, z vami deliti naše izkušnje in pa podpreti države članice pri oblikovanju strategij in pa predlaganju projektov. Veselim se tudi nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom ko bomo razpravljali tudi o taksonomiji eh, tega pomembnega postopka. In ko govorimo o regionalni politiki in koheziji, mislim, da bi eh, se morali res potruditi za to, da eh, zagotovimo, da bodo zelene in okolju prijazne naložbe mm, čim bolj uspešne. Poleg tega pa je treba najti tudi ustrezne sinergije med mm, in vlaganjem v osnovno infrastrukturo in pa temi eh, bolj zelenimi in okoljskimi projekti. Mogoče bi se tukaj ustavila. Najlepša hvala za vašo pozornost in eh, z velikim veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir la discussion. Hvala. Andrej Novakov bo prvi začel v tem prvem krogu. Much, First, like thank... Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti podpredsednici za to zelo zanimivo predstavitev in vsem kolegom v tej skupini oziroma v vsej sku v skupini e LSA ki bodo zagotovo tudi zelo aktivni sogovorci. Spomnim se zadnjega zasedanja v Štrasburju, kjer je bil zeleni dogovor praktičen povsod, kjerkoli smo bili. O čemorkoli smo že razpravljali, povsod je bilo govora o zelenem dogovoru. Seveda ga podpiram, podpiram vse politike, ki ščitijo naravo in zagotavljajo boljše življenjske pogoje za naše otroke, za naslednje generacije. Ampak takšne velike spremembe in reforme včasih potrebujejo nekaj časa, predvsem pa veliko prizadevanja in pa tudi nek nežen pristop. Ne potrebujemo revolucij, ko gre za podnebje. Saj smo tudi že marsikaj dosegli, ampak eh, kljub temu, kar so naredile prejšnje generacije za razvojem, včasih tudi zaradi premoga. Ampak zanima me, kako bo Evropska eh, investicijska banka tukaj našla neko ravnoteže med industrijsko in kohezijsko politiko in pa cilji zelenega dogovora. Mislim, da oboji lahko združimo in ni treba zanemariti infrastrukture ali kmetijstva ali podpore študentov pri programih, kot je obzorje 2000, zato da se podpre zeleni dogovor. Kako boste torej našli neko ravnovesje med tema dvema prioritetama? Hvala. Hvala. Zato, da bo razprava bolj dinamična, vam bom, vas bom prosil, da odgovorite zdaj gospodu Novakovu, tako da bo res prišlo do prave izmenjave mnen med vami in poslanci. Izvolite. Oh, thank you, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Novak. Hvala lepa, hvala gospod Novakov. Ja, zeleni dogovor in cilji, ki jih želimo doseči, vsi jih seveda podpiramo. Hkrati pa vsekakor ne potrebujemo revolucije, potrebujemo evolucijo in potrebujemo jasno strategijo, kako bomo dosegli cilje. in da pri tem ne bo zaostala nobena regija. To je tudi moj slogan eh, in to je tudi moje glavno sporočilo danes. In energetski prehod bo zagotovo potreb, eh, zahteval veliko stroškov. Zato ne smemo samo pogledati, kak, da bo za to potrebna visoka cena, ampak da je to tudi priložnost, da obnovimo naše tehnologije in jih prenovimo in to je dejansko zgodovinska priložnost. Hkrati pa potrebujemo čas in vse skupaj moramo organizirati tako, da bo potekalo gladko. Regije in ljudje v regijah se morajo počutiti varne pri samih pripravah, kako bodo tudi prilagodili svoje kvalifikacije in kako bodo tudi podprti v regijah. Kot sem že uvodoma povedala, naš cilj v Evropski investicijski banki je, da povečamo naložbe v posojila za okoljske projekte, zato da bomo tukaj dosegli cilj 50 odstotkov. Hkrati pa bomo povečali tudi eh, financiranje na področju kohezije, kar mora znašati 30 odstotkov. To pomeni, da bomo skušali v čim večji meri zagotoviti neko komplementarnost med energetsko in podnebno um, nekimi cilji in pa kohezijo, ki so potrebne za regije in države v prehodu. In ko bomo pogledali tudi primernost vsakega projekta, bomo seveda preverili tudi zeleni element v posameznem uh, projektu. Morda bo v enem projektu 2 odstotka, v drugem pa 50 odstotkov, ampak na koncu bomo morali pa najti pravo uh, ravnotežje in bomo morali po sedmih letih doseči ravnotežje, tako da bo zelena komponenta v vsakem kohezijskem projektu čim večja. Kar pa ne pomeni nujno, da moraš imeti v vsakem projektu 50 odstotkov, morda bo enem 6, enem 7 in tako naprej. Odvisno od potreb. In zato, kot sem povedala, je pomembno, da vsaka država pri razvoju svojih strategij in operacijskih programov dejansko razvijajo dobre načrte in razmislijo, kako bodo Eh, zagotovili takšne načrte, da bo zagotovljen pravičen prehod in kako bodo podprli hkrati pa tudi energetski prehod. Mi smo pripravljeni podpreti tako energetski prehod, kot tudi gospodarski razvoj regije, zato da se lahko razvijajo mala in srednja velika podjetja, da se lahko razvijajo različne industrije in zato, da se tudi vzpostavljajo nove priložnosti. Uh, kaj ti ne gre samo za to, da bo regija zaostala, pa gre za ljudi v tisti regiji, ki morajo imeti priložnost, da v njej tudi ostanejo. To je priložnost in seveda tudi izziv. Ampak v banki trenutno pripravljamo naš pregled, meril za posamezne projekte, za ustreznost projektov in dejansko želimo tudi najti pravo ravnovesje med, kot rečeno, kohezijsko politiko in pa tudi drugimi. Hvala. Hvala, Pedro Marques, v imenu socialistov. Thank you for your presentation. Gospa Pavlova, hvala za vašo predstavitev. In rad bi začel s tem, kako pomembna je zaveza e IIB-ja za financiranje teh novih razvojev v Evropi. Banka skuša biti vedno bolj neka podnebna banka, kar gre z roko v roki z prednostnimi nalogami, ki smo si jih dostavili v Evropi in to je odlično. In Evropska investicijska banka ima tudi pomembno vlogo ravno v tej podnebni krizi. In kaj ti pomembno je, da se nacionalnim posojilom doda tudi posojila Evropske investicijske banke. In vendarle se je okolje spremenilo, trg se je spremenil in denarja na trgu je vedno več in je tudi cenejši tudi za države članice in za nacionalne vlade. In Uloga Evropske investicijske banke je sedaj drugačna, kot je bila. Potrebujemo več kot milijon investicij, zato da bomo zagotovili prehod na zeleno gospodarstvo in zeleno družbo podpiramo cilj biljona investicij do leta 2030, ampak to je bistveno manj, kot globalno potrebujemo, če želimo zagotoviti pravičen in konkurenčen prehod. In kar se tiče prehoda, bo do določene regije bolj prizadete in tam je ta tema precej kritična. In zato mislim, da moramo biti bolj izverni pri ciljih in pri tem, kako bomo resničili financiranje za te regije. Bil sem odgovoren za evropsko financiranje v svoji državi kot minister in za veliko projektov, ki so bili neposredno povezani tudi s financiranjem EIB in nekatere stvari so tekle odlično, določene stvari pa je treba izboljšati. Uh, birokracija in hiter odziv je nekaj, kar smo včasih pogrešali. Prišlo je do situacije, kjer smo, potrebo, kjer smo več kot eno leto čakali za odobritev nekega projekta. In prevečkrat, če je šlo pri teh projektih za neke pobude združevanja, in, um, individualnega financiranja skozi banke ali posrednike, je na konec prišlo do tega, da so banke to financirale, kot da bi šlo za neko navadno zasebno naložbo. In uloga Evropske investicijske banke je tukaj nekako zamrla in tudi javnosti ni bilo jasno, v čem je razlika med nekim običajnim posojilom, ki ga dobiš v banki in posojilom pri Evropski investicijski banki. Zato je treba bolj združevati te politike. Potrebujemo nacionalni javni denar ali tudi denar iz kohezijskih sredstev, ki ga bomo združili z denarjem z Evropske investicijske banke, tako da bomo na koncu res podprli tiste bolj tvegane projekte to bomo sedaj dosegli za dekarbonizacijo v kohezijskih regijah, kajti prehod v najrevnejših regijah bo še težji kot v bogatih industrializiranih uh, regijah, kajti tam imajo kader, imajo raztoče gospodarstvo in v revnejših regijah, kjer bomo morali izvajati tranzicijo, bo vse skupaj še bolj pomembno. Zato potrebujemo javne politike, ki bodo podprle ta prehod in to boste morali podpreti tudi vi. Potrebujemo vaše znanje, potrebujemo pa tudi to zavest, da če rečemo, gremo po zeleni poti, je treba priorizirati tiste regije in tiste osebe, ki bodo tukaj utrpele največje posledice. In zato me zanima, ali ste pripravljeni podpreti z različnimi instrumenti, se dogovoriti z nacionalnimi vladami, da se združijo te, ta, te, ta financiranja in da se podprejo bolj tvegani projekti z različnimi instrumenti. In potem me zanima še vaše mnenje, mnenje Evropske investicijske banke in vaše osebno mnenje v zvezi z zlatim pravilom za javna, javne naložbe kajti nismo se mogli niti vrniti na ravni javnih investicij pred krizo. Potrebujemo pa javne naložbe in zato podpiramo pravilo zlatega pravila za javne naložbe. In to fleksibilnost v um, fiskalnem pravilu potrebujemo. Lahko podprete to idejo. Hvala lepa. Madame. Hvala, Pedro. Gospa Pavlova, izvolite. Hvala za ta kar že čustven komentar in za podporo naših ukrepov. Lahko rečem, da gre res za trenutek, eh, kjer ne le, da moramo biti aktivni in proaktivni, ampak vse vključene institucije, nacionalne banke, nacionalne institucije, eh, in evropske institucije moramo biti pripravljene več in temeljite sodelovati in se usklajevati in tudi vlagati v bolj tvegane projekte. Če torej začnem z vašim zadnjim vprašanjem, da. Verjamem, da bomo potrebovali več javnih naložb in večjo fleksibilnost tudi pri fiskalnih pravilih, zato da se bodo lahko tu da bodo lahko tu sodelovali tudi nacionalne vlade. Drugače je za nje to dejanski izziv, da bi povečali stopnjo javnih naložb, če morajo biti res zelo strogi pri fiskalnem pravilu. Seveda ne smemo iti v skrajnosti. Moramo biti previdni, kajti vsaka skrajnost. v smeri pretveganih eh, naložb ali previsoke zadolžitve, je tudi eh, nespremljivo. Kar se tiče banke, ali smo pripravljeni podpreti več eh, združevanja teh posojil? Da, in dejansko je ideja točno v tem. Namreč mehanizem za prebičen prehod na eni strani in celotna ideja tega, da naša banka tu še zagotovi dodatna sredstva, torej sredstva iz kapitalnega trga, ki jih tam zaslužimo, da to dejansko s tem dopolnimo mehanizem za pravični prehod, je dejansko že točno to, kar želite. Namreč, da se mobilizira več sredstev, da se sredstva bolj pomešajo in da se mobilizirajo vse vrste sredstev. Kajti, kot ste pravilno povedali, so se trgi spremenili, niso več takšni, kot so bili pred ali med krizo, več sredstev je na voljo na kapitalskih trgih in sedaj je na nas, da mobiliziramo eh, ta sredstva in da imamo učinek vzvoda. Torej, na eni strani naša sredstva, javna sredstva, zasebna sredstva, da se vse to eh, kombinira, je odlična priložnost, da se s tem zagotovi več. Kot sem že omenila, imamo nek šopek različnih potreb in možnosti financiranja. Imamo na eni strani potrebe na socialnem področju, kjer bomo vsekakor morali odobriti financiranje tudi z nacionalnimi prispevki. Potem imamo javno infrastrukturo, ki bo morala biti obnovljena z bistvenimi investicijami za to, da se bo nadgradilo stanje javne infrastrukture. Hkrati pa potrebujemo obsežne investicije v zasebnem sektorju, zato da bomo uvedli ta popolnoma nov prehod pri obnovljenih verjih, alternativnih eh, verjih energije in ukrepih za energetsko učinkovitost, zato da ta, ta se bo vajo v zasebnem sektorju. In samo dejansko z mešanjem teh različnih verov, in z podpiranjem tega, da se ti instrumenti in ta sredstva združujejo, le tako bomo to dosegli. Samo, torej, samo mehanizem za pravičen prehod je ena stvar, ampak to, da se pa to podpreš z našimi sredstvi, je pa to res lahko dober instrument, um, ki ga lahko uporabimo. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Stefan Bižu v imenu skupine Renew. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospa podpredsednica. Dobrodošli tukaj. E, mi smo tukaj v odboru za regionalni razvoj in vsi vemo, kako pomembni so MSP-ji za naša ozemlja v Evropi. Vsak od njih, vsak od teh podjetij igra pomembno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest. Vemo tudi, e, da so ta e, podjetja koristno urodje v boju proti Mm, brezposelnosti. Treba je poskrbeti za MSP-je in to je še posebej pomembno v bolj oddaljenih regijah ali pa v bolj ranljivih regijah, pa tudi ultraperifernih regijah. Eh, tam imajo ljudje eh, veliko volje, radi bi ustvarili eh, majhna in srednja podjetja. Poleg tega je tam veliko talenta, vendar pa banke ne želijo več sprejemati tvegan in posojati denarje. Rad bi vas torej upozoril na to, da je treba hitro najti rešitev za to, da se. Um, zagotovi ustrezna sredstva nosilcem projektov tudi v teh regijah. To je vprašanje kolektivne inteligence in pa tudi socialno vprašanje. Hvala. Pavlova. Hvala, gospa Pavlova. Oh, Hvala lepa. To je res zelo pomembno vprašanje Kajti prav imate, MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva in MSP-ji so tisti, ki jih je dejansko treba podpreti za inovacije, za ustvarjanje delovnih mest, za ukrepe energetske učinkovitosti in vse, kar, je, kar potrebujejo ravno v tem prehodnem obdobju, saj so oni tisti, z, na katere je treba še posebej dati podarek. Z uporabo sklade Evropske unije in pa financ, ki jih eh, tudi upravlja Evropska investicijska banka, torej inicijativa za MSP-je, oboje zagotavlja dobre rezultate v preteklem obdobju pri podpori MSP-jev, eh, tako pri ustanavljanju eh, zagonskih podjetij, ampak tudi pri podpori inovaciji in razvoju, naprimer ukrepo energetske učinkovitosti. In eh, na to moramo sredotočiti našo pozornost. Predvsem v okviru drugega stebra kjer bomo imeli Invest EU z temi štirimi okni, ki sem jih omenila in, eh, in s prioritetami, ki podpirajo MSP-ja. Na drugi strani pa bomo imeli to vertikalno prioriteto za podpiranje zelenih projektov in to nam bo zagotavljalo odlično priložnost za podporo MSP-jev v drugem stebru mehanizma za pravičen prehod in s tem bomo lahko podprli vedno več um, MSP-jev. Sedaj pod tem načrtom, ki ga imamo, smo podprli milijon MSP-jev in podpriti jih moramo še več. In v drugih regijah pa banke morda so zadržane pri vlaganju. In tako vidim vlogo naše banke, kajti za jamstvi, ki jih zagotavljamo, uh, torej, ki jih nudimo lokalnim bankam, bo preprosteje, da bodo te banke lahko prispevale in se oziroma pridružile nekakšnem, eh, kot jim rečemo, krovnem financiranju ehm, in da bomo lahko na ta način zagotovili cenejši denar, če temu tako rečem, za lokalne MSP-je v teh najbolj obrobnih regijah. letno približno 20 milijard posodimo lokalnim bankam s tem posrednim poso, eh, posojili in to je eden naših glavnih eh, proizvodov in tukaj dejansko sodelujemo s številnimi bankami, vključno z bankami v najbolj obrobnih regijah in to moramo še razviti, kaj ti tu ne bi smeli izpustiti nobene regije in vsekakor se moramo temu posvetiti. Hvala. Hvala. Francesca Donato v imenu skupine ID. Merci. Eh, thank you, chair. Thank you, madam Pavlova. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospa Pavlova, da ste se udeležili te izmenjave mnenj. Veliko odgovorov na moja vprašanja, ki sem jih želela zastaviti, ste že podali. Eh, strinjam se s eh, skrbmi, ki so jih že izrazili moji kolegi in sicer, <clears throat> kar zadeva vaše poročilo. Rada bi dodala še nekatere pomisleke glede tega, kar ste povedali. That, uh, Najpomembnejša stvar je eh, to, kar ste omenili, da potrebujemo nove investicije in tukaj je zelo pomembna vloga Evropske investicijske banke, ki želi stimulirati eh, zunanje investicije. Kot ste povedali, moramo dan danes stimulirati tudi javno protorošnjo. In tako kot so povedali eh, moji kolegi, je prav tako pomembno. Prav tako mislim, da je sklad za tranzicijo zelo pomemben, vendar pa moramo ob tem paziti. Biti moramo previdni in se izogniti temu, da bi te investicije tega tranzitnega sklada rezervirali samo za um, zelene alternativne oblike energije. Mislim, da so še druga pereča vprašanja. Mislim, da lahko še na drugačen način zagotovimo nove vire energije in tudi to moramo financirati. In tako bomo lahko zagotovili krožno gospodarstvo. Marsikatera evropska regija bo tako lahko dosegla trajnostno gospodarsko rast. Pri upoštevanju kriterijev moramo biti fleksibilni, zato da bomo vsem državam omogočili, da bodo imele dostop do teh sredstev, do te finančne podpore. Prav tako se strinjam, da je izredno pomembno, da podpremo <clears throat> manjše in srednja podjetja. Tako kot je že povedal moj kolega, eh, imamo v marsikateri regiji na periferiji Evrope eh, težave, kajti MSP nima dostopa do finančne podpore. Zelo pomembno je, da evropske institucije, predvsem finančne institucije, kot je tudi Evropska investicijska banka, ki jo zastopate vi, da eh, končno dosežejo te, ta mala in srednja podjetja na obrobju. Oni uh, nimajo dovolj podpore in to je glavni razlog, da te regije zaostajajo. To je eden izmed eh, glavnih razlogov, zakaj so naša gospodarstva v tako kritičnem obdobju. Mislim, da je treba nuditi različne vrste podpore, vključno s nekaterimi uh, intervencijami evropskih inštitucij v manjši meri. Uh, Tako da lahko zagotovimo, da eh, se na lokalni ravni ne dogajajo nepoštene ukrepi, recimo, ki preprečujejo investicije. Včasih lokalne um, oblasti uporabljajo uh, nek izgovor oziroma pretvar recimo reče, da gre za turistični ogled ali kaj takšnega, na to pa preprečijo, da bi se tam postavili paneli za pridobivanje sončne energije, ker naj bi to motilo turiste. Mislim, da mora Evropska unija zagotoviti miren in varen prehod na krožno gospodarstvo in zeleno energijo upam, da nam bo to uspelo in vam zaupam, da se boste trudili v tej smeri. Hvala. Moral bi zdaj najprej besedo eh, dati kolegu v imenu skupine zelenih, ampak bom vseeno najprej vam omogočil, da odgovorite na to vprašanje, potem pa bom pošla razprava naprej. Uh, thank you very much. Najlepša hvala, gospod Donato. Eh, strinjam se, torej eh, investicije v različne regije je res problematično in moramo se lotiti tega problema na ravni investicij. Po drugi strani pa mislim, da je ta mehanizem tra eh, tranzicije, ki ga predlagamo, res prava pot. Eh, naj izkoristim to priložnost in ponovno ponovim. Če si pogledamo tri stebre našega mehanizma za pravični prehod, eh, je to ustrezen način, kako se moramo lotiti te zadeve. Torej, prvi stebr pomeni, <clears throat> da se posvetimo eh, regijam in podpiramo mm, da smo podpora koheziji. Drugi stebr pa je podpora uh, malim in srednjim podjetjem in industriji. Želimo podpreti vse tiste, ki potrebujejo nekoliko podpore v času prehoda in tranzicije in podpiramo tudi njihovo razvoj in pa konkurenčnost tretji stebr pa je namenjen gospodarski regeneraciji in se osredotoča <clears throat> eh, na področje, kjer je najbolj dejavna tudi Evropska investicijska banka in mora delovati na tem področju. Tukaj bomo mi zagotavljali recimo koncesije za javni sektor. Tukaj mi vstopamo na to področje in podpiramo obstoječi javni sektor. Um, načrt je, da bomo to delali sedem let um, in sicer okoli 35 um, milijard. Uh evrov. Eh, to bodo podpore, eh, subvencije, recimo za infrastrukturo, energetsko učinkovitost, eh, obnovljive vire energije in tako naprej, tudi transport, ampak vse na ravni javnih mm, ustanov. Torej, to bo. Ja, javni sektor in želimo spodbuditi tam nove investicije skupaj z našimi finančnimi injekcijami. Tu mislim, da je res odlična izkušnja, da podpremo. Eh, seveda pa želimo podpreti tudi drugi stebr, to so mala in srednja podjetja. Eh, torej, Drugi in tretji stebr eh, se nam zdi ta pomembna za naše delovanje in mislim, da moramo tukaj res korak za korakom podpirati vse, ki so v to deleženi. Kot sem že povedala, pa potrebujemo tudi ustrezno sodelovanje na nacionalni ravni. Vsaka država mora razviti svoj načrt. Mi moramo poseb, upoštevati posebnosti vsake države in vsake regije. Vsaka regija ima svoje specifične težave, eh, ki jih moramo upoštevati. Seveda pa mora vsaka država, vsaka regija sama odločiti in razmisliti o tem, eh, kakšne so so te posebnosti, lahko tudi predlagajo rešitve in ukrepe, ki jih bodo naši um, svetovalci in strokovnjaki še preverili, ampak mislim, da neka inicijativa uh, pa mora priti z vaše strani. Ko se boste strinjali potem tudi z našim strokovnim mnenjem, pa lahko pridemo k dejanjem. Eh, Niklas Ninas za zelene, izvolite. Hvala lepa, da ste prišli na današnje zasedanje in tukaj predstavljate Evropsko investicijsko banko. Dve vprašanje bi imel in sicer slišali smo marsikaj o vaši odločitvi, da se posvetite okoljskim vprašanjem, da postanete nekakšna podnebna banka. Ne bom se sedaj dotikal uh, problematike, da je to morda nekakšna ideološko naravna na politična odločitev, ampak bi se rad osredotočil na finančni vidik te odločitve. Videli smo, da so fosilna goriva in atomska energija nezadostni in tudi finančno negotovi. Videli smo, da se nekateri investitorji sedaj umikajo iz teh dveh področji. Eh, torej, Warren Buffett je eden izmed največjih eh, investitorjev na svetu. Sam se z njegovim pogledom ne strinjam, ampak on se je odločil, da ne bo eh, več podpiral ničesar, kar deluje na pogon termalne ali jedrske energije. Torej, mene zanima, torej, zakaj, kakšne so finančne spodbude oziroma uh, motivi, da bi se izogibali fosilnim gorivom in pa jedrski energiji. Potem pa še drugo vprašanje. Sicer omenili ste nacionalne strategije za ta mehanizem. Tukaj me zanima, kaj imate tukaj natančno v mislih, kaj pričakujete od držav članic, da bodo naredile na strateškem področju. Kako pomagate? državam članicam, eh, da lahko izoblikujejo takšen uh, strateški pristop eh, in kako naj države članice uskladijo svoj pristop z resničnim stanjem podnebnih sprememb in zelene politike. V preteklosti smo imeli drugačne strategije pri zagotavljanju investicij, sedaj pa govorimo o tem zelenem sporazumu in zato me zanima, kaj se bo zgodilo eh, s eh, recimo <clears throat> nekdanjimi investicijami ravno na področju uh, fosilnih in drugih goriv. Torej, kaj bo naredila uh, Evropska investicijska banka, kako podpira države članice, da se bodo pravilno uh, odločile za prihodnost. Oh, thank you. Thank you Hvala lepa. To sta zelo resni vprašanji. In sicer naj povem, da tukaj ne odloča samo Evropska investicijska banka, ampak tukaj veliko vlogo igra tudi Evropska komisija. Kot veste, eh, morajo najprej državne članice razviti svoje tranzicijske načrte, ki jih morajo uskladiti skupaj s komisijo. Seveda pa morajo upoštevati tudi tukaj eh, ekspertizo naših strokovnjakov in mi smo tukaj pripravljeni pomagati tukaj strokovnimi svetovalci, ki lahko podprejo, ko države članice pišejo te strateške načrte. Kasneje bodo ti strokovnjaki tudi pomagali pri razvijanju konkretnih projektov. Začetni korak pa morajo narediti eh, države članice skupaj s komisijo. To naj povdarim. Eh, države članice morajo ugotoviti, kje so eh, te težave, s katerimi se mora njihova politika spopasti. Torej, mi nismo politično telo in ko bo politična usmeritev jasna, pa bomo mi podprli njihova prizadevanja, seveda. Seveda so za to različni načini, kako lahko eh, to storimo, torej s svetovanjem ali pa tudi s krediti. Eh, nečesa še nisem omenila pri prejšnjem vprašanju, pa lahko povem sedaj in sicer, da imamo svoj statut. Um,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 um, ki so upravičeni in potem uh, morajo biti tudi ustrezno in skrbno izvedljeni in šele potem, ko gotovimo, da je tako, potem temu namenimo sredstva. Uh, Zelo pomembno pa je, da vemo, da je to dolgotrajen proces odobritve teh projektov, recimo eh, najprej neki ocenevalci, potem glavni odločujoči in tukaj moramo. Um, slediti vsem kreditom upravičenosti posameznih projektov in stroškov. Torej, ko gre za upravičenost, eh, smo imeli zelo dolge razprave eh, in sicer smo sprejeli novo eh, pravilo o posojanju denarja, to je naš odbor sprejel decembra s večino skoraj 94 odstotkov glasov, to je res lepa večina članov odbora, in odločili se bo, so se, da Evropska investicijska banka ne bo več uh, podpirala projektov, uh, ki se nanašajo na fosilna goriva in sicer bo to, tega ne bo več počela po letu 2021. Sedaj imamo še eno dobro leto prehodnega um, obdobja, potem pa ne bomo več eh, podpirali takšnih projektov, potem pa. 250 ehm, gramov na kilovatno uro, torej to smo postavili kot mejo za emisije, torej uh, imamo novo uh, politiko kreditiranja, ki zadeva okolje in energetiko. Pet načel smo si tukaj zastavili kot eh, temeljna načela in sicer prvo je, da želimo eh, podpreti projekte, ki podpirajo energetsko učinkovitost, potem drugo so novi cilji, ki jih je eh, opredelila direktiva o ekonomski, e, e, energetski učinkovitosti, potem tretje je dekarbonizacija želimo podpreti tehnologijo, ki ima niže izpuste CO2 ali nima teh izpustov eh, in tukaj želimo narediti eh, velik korak do leta 2030 in pa eh, želimo zagotoviti inovativne načine shranjevanja energije, potem tudi elektromobilnost in pa še naslednje, recimo, da spodbojamo solarno in veterno energijo in želimo tudi podpreti nove načine transformacije eh, energije v Evropski uniji, pa tudi zunaj Evropske unije. To je izjema za to vrstne projekte ki jih eh, lahko eh, financiramo iz tega področja. Eh, te projekte bomo financirali do 75 odstotkov vseh upravičenih stroškov. Eh, to je sklad za modernizacijo energije. E, torej, to je naše načelo, to so naša pravila za ugotavljanje upravičenih stroškov. E, trenutno sedaj izvajamo revizijo vseh naših e, projektov in to bomo zaključili aprila. To je še en proces, s katerim se trenutno ukvarjamo in pripravljamo tudi nek um, roadmap za naše uh, podnebno spremljivo uh, eh, kreditiranje za novi cikl, uh, eh, ki temelji na pariškem sporazumu. In takrat, uh, ko bomo to sprijeli, uh, to bo tam nekje aprila ali maja in potem vam bom to z veseljem predstavila znova tukaj v Evropskem parlamentu. Uh, To je bo še bolj podroben dokument o vsem, kar smo počeli in kar želimo početi. Eh, sama sem pristojna za transportno politiko in tudi tukaj smo stvari eh, aktualizirali, zastavili smo si nove cilje in tudi tukaj bomo v drugi polovici tega leta prešli na novo strategijo, ki jo sedaj eh, preverja Evropska komisija. Mislimo, da bo dokument pripravljen do septembra in potem bo sledila tudi javna razprava, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Torej, z veseljem pridem spet eh, na vaš odbor. E, mislim, da je tukaj tudi e, transport in kreditiranje na področju transporta izredno pomembno za e, infrastrukturo in da je treba podpirati tudi transport e, in to bo še večji problem tudi v prihodnje. Eh, ta politika ni bila eh, aktualizirana že od leta 2011, tako da mislim, da eh, moramo doseči ta cilj. Seveda pa so tukaj številni izzivi. Jedrska energija pa ne spada na področje naše politike krediciranja energije, torej ne subvencioniramo jedrskih elektrarn. Morda bomo kdaj v prihodnem obdobju financirali um, projekte uh, ustrezne varnostne zaščite obstoječih uh, atomskih elektrarn, novih pa ne podpiramo. To je skoraj vse, kar lahko povem. Morda pa vam lahko posredujem še več um, podrobnosti pozneje in bi za sedaj zaključila. Merci beaucoup, uh, Marija Spiraki. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, hvala tudi gospa Pavlova, da ste prišli danes sem na to razpravo. Torej, eh, zelo eh, nas zanima ta prehodni mehanizem in tudi zeleni načrti. Torej, prihajam iz Zahodne Makedonije. Um, Tukaj imamo dve regiji, ki sta povsem odvisni od premogovništva in uh, res eh, se strinjam, da je treba priti od besed k dejanju. In sicer uh, me zanima konkretno, koliko boste investirali v to in uh, kako boste uh, to razporedili. Potem pa ali je Evropska Eh, investicijska banka pripravljena komunicirati z običajnimi ljudmi eh, in z drugimi eh, investitorji, torej Svetovna banka in drugi že sodelujejo, ampak Evropska investicijska banka je zelo pomemben partner zaradi tega, ker recimo Um, če ne bomo več uporabljali premoga, potem ne bomo mogli ogrevati Zahodne Makedonije. Uh, torej, če želimo preiti na kakšno drugo obliko energije, moramo spremeniti infrastrukturo do leta 2021, kajti sicer bo k temu morala uh, prispevati država iz svojega preračuna, kaj bo problematično. In zanima me tudi, ali bo Evropska uh, investicijska banka pomagala tukaj tudi pri. Um, razvoju eh, samih načrtov, eh, torej ali boste tukaj konkretno tudi pomagali pri tehničnem eh, spreminjanju te regije ali boste to prepustili drugim partnerjem? Hvala. Lahko odgovorite, gospa podpredsednica. Uh, um, uh, Najlepša hvala. Res obstaja veliko regij v Evropi, ki so odvisne od premogovništva. In za te regije je najbolj pomembno, da razvijajo svojo tranzicijsko strategijo, kot sem že omenila. In sicer morajo razviti specifične regionalne strategije, kako natančno bodo potekali koraki tranzicije. To je pristop od spodaj na vzgor in to pričakujemo od vaše eh, regije, da sami razvijete to strategijo, potem pa bo Evropska komisija pomagala razvijati to strategijo. Če nas potrebujete, vam je seveda na razpolago tudi naša ekipa strokovnjakov, ki vam lahko svetujemo. Torej, mi ne svetujemo samo vladam, ampak tudi lokalnim upravam v takšnih regijah, tako da Vesela sem, da je danes tukaj z menoj tudi kolega iz upravnega odbora, pa tudi iz svetovalnega telesa je nekdo z menoj, tako da vam lahko pojasnimo, kako svetujemo vsem, ki potrebujejo na svet. Kar zadeva same stebre, kot sem že omenila, eh, ne subvencioniramo prvega stebra, torej mi vstopimo šele pri drugem in tretjem stebru. Pri drugem stebru bomo um, od Evropske komisije eh, namenili 1,8 milijard evra eh, kot zagotovilo in s to uh, garancijo in sredstvi eh, Evropske investicijske banke, bomo potem Eh, lahko zagotovili 45 milijard evrov uh, uh, financiranja. Torej, mi bomo jamčili, da boste dobili še druga sredstva. Torej, naš prispevek bo recimo 10 do 50 milijonov um, strani EIB, tako da bo to jamstvo, da boste dobili še druga sredstva. Potem pa tretji stebr, ki je povezan z javnim sektorjem. Uh, Eh, to tukaj lahko mi pomagamo z nekakšno podporo eh, in ki zadeva vse sektorje z eh, področja tranzicije, transporta, tudi ogrevanja. In tukaj bomo lahko, recimo, bi lahko upoštevali takšne projekte prehoda z ogrevanja na premok na druge oblike ogrevanja najbolj pomembno oziroma edina pomembna stvar pri tem pa je ta, da se spomnimo, da moramo um, podpirati uh, Tiste projekte, ki sami ne zagotavljajo vodoval prihodkov, torej tisti, ki niso rentabilni, tiste mi potem podpremo in pomagamo. Eh, običajne komercialne banke podpirajo namreč takšne projekte, ki so rentabilni že sami po sebi. Če pa ni temu tako, potem pa vstopimo mi in pomagamo s takšnimi projekti. In uh, potem lahko takšni projekti pomagajo sami regiji. Vielen Dank, Frau Pavlova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 Hvala lepa, gospa Palova. Torej, v zadnjih letih sem se že večkrat srečal z, z različnimi predstavniki Evropske investicijske banke in počasi spoznaval, kakšna je vloga te banke v Evropi. Mislim, da bo morda ta banka v prihodnje igrala nekoliko drugačno vlogo kot v preteklosti. Zastavil bi vprašanje in sicer na področju zasebnega vlaganja. V preteklem tednu tednu in še prej smo na zasedanjih izvedeli, da eh, se eh, marsikdo ozira tja, kjer so prisotne neke eh, trajnostne investicije. Tako so omenili tudi moji kolegi, recimo nekdo je omenil Warrena Buffetta, ki se je odločil, da ne bo več investiral v fosilna gorila in da želi trajnostno vzdržno investirati svoj denar. Moje vprašanje pa je, kakšno ulogo eh, lahko odigra Evropska investicijska banka, če je na trgu že prisoten eh, denar teh privatnih investitorjev, ki uh, želijo zeleno investirati. Torej, seveda pa si privatni investitorji želijo tudi, da so njihove investicije rentabilne. In eh, stranke seveda morajo potem ponuditi tudi projekte, ki so rentabilni. Torej, kakšen je vaš eh, odnos do takšnih zasebnih investitorjev, eh, ki prodirajo na evropski trg? Torej, kakšen argument mu lahko ponudite, recimo, da bo investiral te projekte v Evropi? Torej, eh, kaj mu rečete, zakaj se bo to splačalo za njega, torej s tem ga morate prepričati in kaj mu boste rekli. Drugo vprašanje pa je nekoliko bolj računovodske e, narave in sicer tukaj boste govorili o tem skladu za tranzicijo in o tretjem stabru, ko gre za javni sektor, da je treba pomagati javnemu sektorju, da smiselno investira svoj denar. Eh, kajti tukaj obstaja problem, kajti javna sredstva so vezana na zelo natančna pravila javne porabe. In tukaj so določena zelo stroga pravila in recimo, da je treba sredstva zavesti v proračune tisto leto, ko se bo ta projekt eh, izvedel. Eh, pri eh, zasebnih investitorjih lahko to razporedijo na več let, takšno investicijo, pri javni upravi pa mora to zavesti samo v proračunu enega leta. In Eh, torej, eh, zelo pomembno je, da se tukaj eh, <clears throat> upošteva ta pravila na področju knjigovodstva, računovodstva in to lahko morda prestraši kakšnega investitorja, ker bi to blokiralo. Eh, torej, kako lahko uh, preprečimo, da bi preveč rigidna pravila računovodstva v javni upravi preprečila neke večje dolgoletne trajnostne projekte, tako da bi imeli uh, na drugi strani pa še vedno uravnotežen proračun. Hvala za ta natančno vprašanje. Zdaj pa odgovor, prosim. Uh, uh, Hvala. Če sem povsem iskrena, nimam vseh odgovorov, uh, še posebej, kar se tiče zagona projektov in pa računovodenja. Nimam vseh podatkov in morala se bom skoordinirati z našimi službami in vam potem zagotoviti um, ta specifičen odgovor. Sama raje dam natančne odgovore, kot pa da bi zdaj nekaj ugibala skupaj s svojo ekipo bomo pripravili ta odgovor in vam ga poslali. Res je tako, da imamo probleme z javnim primankljajem po eni strani, po drugi strani pa je problem tudi eh, zagon sredstev in premoženja. Eh, In glede tega vprašanja bom res morala pridobiti bolj natančen odgovor. No, kar pa se tiče trajnosti naložb in pa rentabilnosti. Mm, tukaj mm, naša skupina, še posebej pa sklad, Evropski investicijski sklad, igra pomembno vlogo. In, Zato so naši kolegi v EIF tako uspešni. Mi v EIB smo malo bolj konzervativni, ustvarili smo določene instrumente. Z mano so kolegi, s katerimi tudi lahko bolj podrobno govorite o tem, mogoče ločeno, in oni vam lahko zagotovijo dodatne informacije. Ampak kar pa se tiče investicij, ki jih predlagamo, eh, pa. Eh, Imamo tukaj možnost tudi za bolj tvegane naložbe in eh, tudi zato, da se zagotovi rentabilnost in pa trajnost naložbe. Brez zasebnih investicij nam ne bo uspelo, to nam je jasno. Tukaj gre za zasebne investitorje. Oni so tisti, eh, na katere eh, ciljamo in potrebujemo jih zato jih tudi moramo pritegniti. Po drugi strani pa ena tretjina eh, financiranja pride iz naše skupine EIB, EIF in eh, vlagamo tudi v druge naložbe oziroma projekte. Mi smo neke vrste sidro, eh, smo soinvestitor in zagotavljamo tudi kakovost za naše investitorje se pa seveda zanašamo na te zasebne vlagatelje eh, in zagotavljamo to, da bo naložba trajnostna. Toliko o tem, kako ta poslovni model deluje in kako deluje tudi učinek vzvoda toliko zaenkrat. Mi smo usmerjeni v rezultate in mislim, da jih tudi dosegamo. Več kot 85 milijard eh, smo že vložili in dosegli učinek vzvoda. S tem smo maksimizirali učinek eh, na 600, 460 milijard. In mislim, da vse skupaj prispeva k temu, da so naše naložbe trajnostne in rentabilne. Hvala. Hvala. Še Jan Olbricht, eh, zadnji dobi besedo, izvolite. Yes, <clears throat> Hvala, tri vprašanja imam. Eh, Prvo je politične narave, drugi dve pa tehnične. Uh, Vesel sem, da ste tukaj. No, kar se političnega tiče, zanima me, kaj mislite s tem, da bo EIB postala zelena ali podnebna banka. Sliši se dobro eh, in tudi modno, ampak eh, ali se bo spremenila struktura banke, to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva nekaj, eh, kar je vse bolj popularno, taksonomija tukaj v parlamentu. Eh, torej, gre za to, da se naložbe opredeljuje kot okolju prijazne. Ali to vpliva na eh, drugi in tretji stebr, torej ta taksonomija, ko se izbira naložbe javne, zasebne. Eh, ne bodo vse naložbe oziroma vsi projekti ne bodo zeleno usmerjeni. Mm, tako da bo treba biti pozoren na to. Pa še tretje vprašanje. Prejšnji teden je komisija predstavila prve številke um, in sicer za konkretne države članice. Nisem preveč presenečen, ko gre za porazdelitev denarja v okviru prvega stebra 7,5. Če pač je denar, če bodo države članice to sprejele, bo to znašalo 7,5 eh, in se bo ta denar porazdelil med 27 držav članic. Ampak eh, dobili smo tudi ocene za drugi in tretji stebr. Ali lahko malo razložite, kakšen je pomen teh ocen? Če eh, uspešno deluješ, lahko prideš do nekega pragu, je tako. Mislim, da bi lahko prišli do zelo zanimivih rezultatov. Vem, kaj se skriva v zadju v moji državi na Polskem. Eh, je vlada eh, predstavila znesek 13 milijard. In vprašanje je, kakšen je pomen teh ocen v drugem in tretjem stebru. Za prvega vem, ampak. Za drugega in tretjega pa ne vem, kakšen je političen pomen teh ocen. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Hvala, gospa podpredsednica. Izvolite besedo. Okay. Uh, thank you. Thank you very much, Mr. Hvala, gospod Olbricht. Vesela sem, da vas spet vidim Dejansko imate prav. Moram biti poštena z vsemi vami. Vse te ocene so najboljši možen scenarij. Mobilizirati bo treba naše napore, prizadevanja, denar, trge, javni in zasebni sektor eh, in vsa razpoložljiva sredstva, zato da bomo dosegli maksimalni učinek. Morali se bomo res najbolj potruditi, zato da bomo dosegli te cilje. Cilji so zelo ambiciozni, tako v okviru zelenega dogovora, kot tudi na drugih področjih. Imamo tudi razpoložljiva sredstva in pa tista, ki jih bomo še mobilizirali. Sredstva, ki jih bomo mobilizirali dodatno. Poleg tega je treba pridobiti tudi javne naložbe in doseči učinek vzvoda. In mislim, da se bomo morali zelo potruditi, da to dosežemo. Evropska komisija je res predstavila številke in pri tem imenovala tudi konkretne države. Predstavili so tudi določene odstotke. Ampak, kot ste rekli, se bo to, bo to treba še razviti, gre samo za osnutke predlogov in uh, države članice se bodo morale pogovoriti s komisijo in z nami. Če pogledamo naš statut, potem vidimo, da kvot za države ni, nimamo torej takšnega pristopa v tem trenutku. Mogoče se bodo stvari spremenile, ampak uh, mi se bomo morali odločiti, uh, oziroma naš odbor se bo moral odločiti, če želimo kakršno koli postavljanje pragov za posamezne države. Zdaj pa je pristop tak, da se podpre vse države na seznamu, da jih eh, torej podpremo, pripravimo projekte, pomagamo in državam omogočimo, da eh, dosežejo maksimalne rezultate. Moramo zagotoviti tudi to, da bo država pripravila mogoče več projektov, kot je potrebno, zato da bo eh, dovolj tistih pravih, dobrih, izvedljivih projektov eh, za drugi in tretji steber. Na ta način bomo dosegli cilj, ampak zaenkrat lahko predlagamo samo to, ker nam več ni dovoljeno. Če se bo naš odbor odločil drugače, pa bomo spremenili način delovanja, mi smo pri tem prožni in mogoče se bomo lahko potem strinjali, da uh, vzpostavimo tudi določene kvote za države. Ampak o tem se odloča naš odbor. Potem pa še izbira investicij, ki bodo podnebno usmerjene oziroma okolju prijazne. Da, zato, da bi dosegli naš cilj, namreč 50 odstotkov posojil za uh, zelene projekte, uh, projekte boja proti podnebnim spremembam, da uh, v ta namen bomo skušali usmerjati naše projekte in naše naložbe v okolju prijazne projekte. Ampak ni nujno, da bodo vsi projekti imeli 50 odstotni delež, mogoče bo pri enem odstotek 80, eh, pri drugem 20 ali uh, kakorkoli. Tukaj bomo razlikovali, nekateri bodo imeli več okoljskih elementov, drugi manj. Seveda bo to odvisno od sektorja in pa tudi od posameznega projekta. Potem je bilo postavljeno vprašanje, kaj v praksi pomeni. ta eh, naša pretvorba v okoljsko banko. To pomeni več stvari. Namreč eh, šlo bo za to, kako pripravljamo svoje operativne načrte in paletne proračune, kako programiramo naše dejavnosti eh, in kako usmerjamo naš proračun. Torej. Potem trenutno razpravljamo tudi o strukturnih spremembah imamo posebne enote, posebne ekipe, ki se posvečajo podpori projektov in pa koordinaciji, kajti zato, da bomo dosegli ta ambiciozen cilj 50 odstotkov, potrebujemo tudi eh, posebne enote za koordinacijo. Tretja stvar, ki sem jo omenila, pa je, da pripravljamo zdaj tudi eh, pregled eh, upravičenosti v skladu s pariškimi cili. Mm. Zdaj delamo na tem in pregledujemo tudi naše posojile politike, ki morajo biti v skladu z zelenim dogovorom in dovolj ambiciozne. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. S tem smo prišli do konca te razprave, ki je bila zelo bogata, zanimiva in eh, mislim, da bo v luči tega, kar sem slišal, treba spomniti tudi na um, določena načela EIB. Ta banka je bila ustanovljena z rimsko pogodbo. Njen cilj pa je, da se dosegajo cilji Evropske unije. Upravljanje Evropske investicijske banke je zagotovljeno uh, strani držav članic, ki uh, so tudi deležnice te banke. Za nas tukaj v odboru regi pa je zelo pomembno, da spremljamo jamstva, ki jih vi zagotavljate, da spremljamo vašo politiko naložb in da vas pri tem podpiramo. Za nas so zelo pomembni tudi cili kohezije. Potem, kar se tiče podnebja. Leta 2018 je približno 30 odstotkov vaših politik bilo usmerjenih eh, v podnebje. To je znašalo približno 16 milijard. Ehm, in cilj, ki ste si ga zdaj zastavili, je političen cilj. O tem se razpravlja tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Mm, tudi države članice so se tako odločile in Evropska investicijska banka eh, to mora potem izvesti. Zato je zelo pomembno, da mi tukaj v Evropskem parlamentu in odboru regij, ki se ukvarja s kohezijo, da torej zagotovimo ustrezno spremljanje. In zato vas tudi prosim, da uh, z nami sodelujete in razpravljate. Mi smo tukaj v našem odboru razpravljali tudi o Junkerjevem načrtu. Takrat je bilo veliko eh, zaskrbljenosti v zvezi s tem, eh, veliko zaskrbljenosti tudi v zvezi s cili kohezije. Eh, govorili smo o mm, geografski porazdelitvi in podobnem in o vsem, kar je zapisano v uredbi danes eh, moramo tudi pogledati nazaj na to, kako se je ta načrt izvajal in zagotoviti povratne informacije. Te nam lahko poda tudi Evropska investicijska banka. Prosim vas bom, da nam v pisni obliki pošljete povratne informacije v zvezi z izvajanjem Junkerjevega načrta. Zdaj, ko je pred vrati novi zeleni dogovor.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 Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. 11. decembra 2019 je konferenca predsednikov eh, potrdila pripravo poročila na lasno pobudo v odboru Ekon z naslovom Evropski semester za koordinacijo ekonomskih politik, letni pregled rasti 2020. Potem, ko je bil sprejet zeleni dogovor, pa je komisija spremenila naslov poročila in eh, eh, torej zamenjala letni pregled rasti za 2020 z letno strategijo trajnostne rasti za leto 2020. 12. Mm, decembra 2019 so se koordinatori odbora Ekon odločili, da eh, tudi oni spremenijo naslov poročila, torej v letno strategijo trajnostne rasti. Predsednik odbora Ekon je potem predsedniku parlamenta poslal pismo in prosil za spremembo naslova v skladu s poročilom Evropske komisije. Glede tega eh, poročila je rok za vlaganje. Eh, predlogov spremem 23. januar ob 18. Eh, uri. Eh, v našem odboru pa bo mnenje k temu poročilu pripravila Frančiska Donato, ki nam bo zdaj to poročilo tudi predstavila. Hvala, govorila bom italijansko. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, in pa vsem kolegom, ki ste mi zaupali pripravo tega osnutka mnenja. Veliko čast mi je, da lahko v imenu našega odbora pripravim to besedilo. Rada bi se kolegom upravičila, ker vem, da je rok za vlaganje predlogov sprememb zelo kratek. Do tega je prišlo zato, ker je odbor Ekon eh, prosil za to, prosil je za tako kratko časovnico in eh, mi smo se temu morali prilagoditi. Najprej bi rada povdarila samo glavne točke, ki so vključene v moj usnutek mnenja. Gospodarska rast se upočasnjuje in napovedi za leto 2020 kažejo, da bo ta upočasnitev še kar trajala. Ekonomski kazalniki nam to kažejo in tudi sporočilo komisije je to potrdilo. In iz tega razloga sem mislila, da je pomembno, da se osredotočimo na to, da naredimo vse, kar je v naši moči in zagotovimo, da bomo spodbujali gospodarsko rast in pa ukrevanje. Kako bomo to dosegli? osredotočiti se moramo na tiste regije, ki gospodarsko gledano zaostajajo in pa na tiste regije, ki imajo najvišjo stopno brezposelnosti. Eh, tja bomo osredotočili tudi večino naložb, še posebej javnih naložb. Javne naložbe so nujno potrebne za to, da se vzpostavi temeljno Eh, delo in pa da se postavijo temelji za tiste regije, ki zaostajajo. Tako bomo lahko zagotovili eh, mm, tudi eh, produktivno okolje in pa podjetniškega duha, še posebej za mlade. Osredotočili se bomo tudi na obrti in podjetja kohezijska politika je ključen instrument Evropske unije in uporabiti jo je treba zato, da se uravnoteži gospodarska rast po državah članicah. Mislim, da se je treba usredotočiti na to, da moramo dovolj sredstev zagotoviti v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, še posebej v poglavju o kohezijski politiki. Rada bi tudi, da se osredotočimo na gospodarsko upravljanje v Evropski uniji, še posebej, ko gre za evroobmočje. Gospodarsko upravljanje je tam zelo pomembno in igra ključno vlogo. Mislim, da bi vlade morale paziti, da ne izvajajo procikličnih ekonomskih in gospodarskih politik. Tako bomo zagotovili, da ne bo stagnacije, da se stagnacija ne bo krepila, ampak se bo ta trend obrnil. Torej, prociklične politike če so preveč toge, lahko prinesejo negativne, nasprotne učinke in zato potrebujemo strukturne reforme in pa javne naložbe. V regijah, kjer je to najbolj potrebno, eh, obstaja tudi potreba po večji javni porabi. To je imelo pozitivne učinke na rast BDP-ja. Tako tudi upade javni dolg države. In tako potem prej pridemo do uravnoteženega proračuna. Tam, kjer obstaja razlogi za financiranje proračunskega proračuna, primankljaja. Mislim, da bi potrebovali eh, večjo konvergenco. Še naprej moramo iti v tej smeri. Tudi gospodarsko upravljanje mora tukaj odigrati svojo vlogo. Še posebej, kjer imamo primere asimetrije in še posebej v evroobmočju. Vsi opazovalci so opozorili na dejstvo, da obstajajo trgovinska neravnovesja v določenih državah. In s tem se bo treba tudi ukvarjati, tako da ta ravnovesja vsaj zadržimo, če že ne rešimo. Mm, trenutno obstajajo določene sankcije, eh, ki bi se jih mogoče morali poslužiti, tako da tiste države, ki imajo proračunski primankljaj, da to rešijo. torej država, ki ima manj dostopa do sredstev in financiranja, nosi večje breme. Zagotoviti je treba tudi trajnosten gospodarski razvoj. Danes smo veliko govorili o trajnosti, tako z okoljskega kot gospodarskega vidika. In mislim, da moramo biti pazljivi pri tem. Eh, trajnost eh, zadeva tudi socialne vidike. In mislim, da bi morali poskrbeti za boljšo razporeditev in pa za dvig eh, plač. In to mora potekati z roko v roki, s povečanjem proizvodnje in produktivnosti. Pogosto je prišlo do povečanja proizvodne oziroma produktivnosti, eh, ni pa sledila rast plač. In eh, to se je dogajalo povsod, kjer je bila gospodarska eh, kriza zelo močna. Zato se je treba osredotočiti na dobra, kakovostna in dobro plačana delovna mesta. To pa lahko dosežemo tudi prek poklicnega usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja, eh, pa tudi socialno mrežo, kjer je to potrebno. Na to se osredotočam v svojem osnutku mnenja. Eh, v določenih vidikih bom morala sama izboljšati to besedilo. Eh, rok za predloge spremembe je zelo kratek, kot smo rekli. In nekaj jih bom vložila kar sama. Eh. Ti moji predlogi sprememb eh, bodo obravnavali predvsem učinek vzvoda, potem načrt eh, trajnostnih naložb v Evropi in tako naprej. Deloma bodo ta sredstva prišla iz proračuna in tako naprej. Moramo pa razumeti tudi gospodarsko tkivo in pa realnost. Če se ne bomo ustrezno osredotočili na to, potem ne bomo dosegli učinka vzvoda. Evropska centralna banka uh, bi tudi morala več narediti, eh, da bodo stvari. Uh, bolj uporabne. To, kar zaenkrat počne, ni prineslo želenih rezultatov. In eh, zagotoviti je treba tudi doseganje minimalnih kriterijev za vzpostavitev podjetij in pa poslovnega okolja. In zato potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo, da bodo podjetja lahko uspešno delovala. Tukaj pa nam lahko pomagajo kohezijska sredstva in pa programiranje javnih naložb. Vemo, da je bilo izvedenih veliko analiz v zvezi s tem. Tudi Evropska investicijska banka je izvedla te eh, analize. EFS mm, je poskrbel za 500 milijard. Uh, prejšnji komisar Katajnen se je tudi usredotočal na to. Eh, in to je še vedno izziv. Še vedno nimamo specifičnih zaključkov, ki bi jih lahko eh, potegnili že zdaj. Te zaključke bomo lahko dobili šele v prihodnosti. Ampak eh, pomembno pa je, da že zdaj postavimo temelje za delo v prihodnje. Še nekaj bi rada povedala. Zelo se je treba usredotočiti na MSP-je. Ti so hrbtenica gospodarstva, še posebej v sredozemskih državah. Ampak pogosto ta podjetja nimajo dostopa do zadostnega financiranja. Eh, zavedamo se administrativnih bremen in pa davčnih bremen, ki niso sorazmerna z zmožnostmi teh podjetij in pa njihovo potrebo po financiranju. Ne smemo dovoliti, da bi ta pomemben del gospodarstva izginil, kajti trenutna situacija, kjer prevladuje stagnacija, bi se tako še zaustrila in gospodarstvo ne bi napredovalo tako da bi rada pozvala odbor Ekon in pa tudi Evropsko komisijo, da se morata osredotočiti na evropsko zemeljsko kohezijo, socialno kohezijo, na konkurenčnost, ki mora biti homogena in dobro porazdeljena. Hvala. Hvala za vašo predstavitev.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 vendar ker je pozno, bo malce krajši, kot sem prvotno mislil in se bom skušal osredotočiti na bistvo. Pozdravljam usnute gospe Donato, ki je vključila nekaj zelo koristnih idej. Zagotovo je pomembno, da govorimo o tem v odboru in so v ta osnutek so vključeni tudi pomembni elementi. In vsebina tega za e LSO sicer ni sporna, vendar pa smo mnenja, da to ne sodi v ta osnutek odbora regij. Ne gre torej za vsebinsko vprašanje, smo pa mnenja, da imajo različni odbori, različne pristojnosti in zato se moramo osredotočiti na to, ka, zakaj smo pristojni pri našem odboru. Dve temi bi navedel, vprašanja, torej trgovinska vprašanja. To je seveda zelo pomembno, ampak mislim, da to ni v pristojnosti našega eh, odbora in zato to ne sodi v naše mnenje. Potem drugič, eh, delo je malci, na 100 milijonov ljudi je prizadetih v Evropi. Eh, gre za njihove plače, za njihove dohodke. Seveda je to izjemno pomembno vprašanje, ampak v tako kratkem mnenju to ne bi smelo biti omenjeno v mnenju odbora regije. Pa še en element, ki je zapisan v tem osnutku gospodo NATO, to sicer tudi podpiramo, ampak morda bi formulirali malce bolj konkretno, vsaj po našem mnenju. In Zato ne bomo izključili sprememb, načeloma se pa strinjamo s tem, kar je tukaj nakazala gospoda NATO. Zelo pomembno je, da se soočamo in ukvarjamo z vprašanjem brezposelnosti in regionalno politiko. V bistvu gre samo za socialno integracijo in socialno enakost in med drugim je šlo tudi vedno za to, da pomagamo našim brezposelnim evropskim državljanom. Torej, odprava brezposelnosti je zelo pomembna, predvsem, ko gre za dolgotrajne brezposelnosti in v tem primeru je zelo pomembno, da to vključimo in seveda je to pomembno tudi v primeru mladih. No, jaz se malce staram in sem zato tudi vedno večji pesimist, ampak eh, rad pa bi videl bolj praktične. Uh, vidike tudi v regionalni razvojni politiki in kot je povedala kolegica, tudi v primeru srednje velikih podjetjih, malih in srednje velikih podjetjih, tu je administrativno breme preveliko in zelo pomembno je, da pomagamo tem podjetjem, kajti oni ustvarjajo delo na mesto, mi pa jim otežujemo delo, o tem se je treba pogovoriti. Pa še, ne na zadnje, kar sem želel omeniti, izhodišče za ELS je, da v Evropi regionalna razvojna politika predstavlja eno največjih investicijskih politik in vidi se, da je prišlo do neke oslabitve in kako bi lahko regionalno politiko okrepili v proračunu in s tem poživili regionalno politiko. To bi morali bolj izpostaviti v tem mnenju. In kar še ne sme manjkati, treba je omeniti tudi zeleni dogovor, gre za neke nove ideje v zvezi z gospodarsko politiko in tega ne smemo pozabiti. Evropski zeleni dogovor, to so kar tri besede, ki pa zagotovo niso splošna rešitev za vse. Na splošno moramo gledati na gospodarstvo v Evropi in sprememba tehnologije, torej tehnološki prehod. Tudi to je treba podpreti in pospeševati. To so torej te temeljne ideje. V tem duhu bomo mi predlagali tudi pred, pred spremembe. Hvala. Hvala za vaš prispevek. Ne vidim poročevalcev v senci skupine socialistov. Erik eh, Bergvist bo zdaj predstavil stališče Renewja. Hvala, tudi jaz se bom potrudil biti kratek. Preučili smo vaš osnutek. Hvala kolegica Donato, za vaš eh, trud. Predlagali bomo nekaj sprememb v zvezi z zelenimi prioritetami, ki jih je predlagala Evropska komisija. Tudi zeleni dogovor bo uvedel eh, spremembe, ki bodo prizadele celo Evropo, kot je povedal tudi kolega, na različnih področjih, kot je zdravstvo, okolje, izobraževanje in tako naprej. In tu bomo morali spostaviti dobre ukrepe in dobre politike. In to je nekako uh, neka točka preobrata za evropsko družbo in zato moramo upoštevati vse to. Hvala. Merci beaucoup, Vladu. Hvala, gospod Botoš. Martina Mičel za skupino GUE? Ne. Kolega Buda, izvolite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Mărturisesc că de mult nu am mai văzut uh, un... Uh, Hvala lepa, priznam, da že dolgo nisem videl tako obširnega mnenja in kolegi so pravilno izpostavili več vidikov. Včasih, kot je povedal kolega Dojč, moramo upoštevati naše pristojnosti, ampak ne smemo pa prezreti takšnih težav in zato jih moramo vključiti v naše poročilo, ne moramo ločeno gledati na njih. Govorimo o kohezijski politiki in njenem vplivu na vsakodnevno življenje. Govorimo kot o poenostavitvi, o čemer poslušam že odkar sem v Evropskem parlamentu, torej že več kot šest let. Torej, če po zagotovimo poenostavitev, se bodo lahko ta sredstva bolje in lažje uporabljala. Mehanizem za temi skladi je izredno kompleksen in mala in srednja velika podjetja imajo težave z dostopom do teh sredstev. Omenjena je bila brezposelnost. Res je, da je brezposelnost prisotna skoraj posod, ampak zavedati pa se moramo, da obstajajo regije, predvsem v vzhodnji Evropi, kjer nimamo dovolj delovne sile za to, da bi lahko izvajali evropske projekte in vprašanje je, kaj narediti. Kaj ti države kot so Romunija ali Bolgarija, čeprav imajo na voljo veliko finančnih eh, verov v evropskih skladih, pa nimajo dovolj delavcev, da bi lahko to izkoristili. In če jih ne izkoristiš, potem ne moreš razviti lokalnih skupnosti in lokalne skupnosti zaostajajo. In potem jih ljudje zapuščajo, ki se preselijo v druge regije. In zato se moramo zavedati tega problema in um, moramo razmišljati o tem, kako lahko ljudi oh, eh, pripravimo do tega, da ostanejo v svojih domačih krajih in da potem tudi prepričamo tiste, ki so svoje regije zapustili, da se vrnejo. In drugače namreč bomo imeli regije brez prebivalcev in zelo težko jih bo ponovno naseliti v prihodnosti. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. zahvaljujem se vsem političnim skupinam. E, tisti, ki se niste oglasili svoje stališča, e, sporočite naši poročevalki gospe Donato. In naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb 23. januar ob 18. uri. S tem zaključujemo to točko na dnevnem redu. Lotili se bomo zdaj naslednje točke, ki je tudi zelo pomembna in sicer gre za poročila, ki jih moramo mi tukaj v odboru eh, pripraviti. Gre pa za stanje pogajanj v trialogih, ki trenutno potekajo in sicer v zvezi z uredbo o koheziji oziroma spravili na področju kohezije tukaj v odboru je treba torej predstaviti eh, stanje zadev. Naj vas tudi spomnim, da je svet oziroma finsko predsedstvo javno objavilo stanje pogajan v tem trenutku. V drugem semestru 2019 smo imeli trialog oziroma kar dva eh, v zvezi z uredbo o skupnih določbah. Dva trialoga sta potekala v okviru romunskega predsedstva, pa še tri dodatne v okviru finskega predsedstva. Četrti eh, trialog je potekal eh, oktobra, potem 15. novembra je bil naslednji, pa 27. novembra in 10. decembra. Poleg teh trialogov pa je bilo tudi veliko tehničnih sestankov in pa tudi neformalnih stikov. 10. decembra, in to si zapomnite, smo prišli do skupnega razumevanja oziroma začasnega skupnega razumevanja skupaj s svetom glede blokov 1, 2 in 5. Koreper je tudi potrdil to začasno skupno razumevanje in sicer 18. decembra 2019. To naše skupno razumevanje je bilo potem objavljeno, to je objavilo finsko predsedstvo v naslednjih dneh po eh, tej razpravi v Koreperju. Naj vas spomnil, spomnim tudi na to, da je to zaenkrat vse začasno, nič še ni dogovorjeno, dokler se ne dogovorimo o vsem. To je tisto slavno načelo. Nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. No, 112 odstavkov imamo 22 prilog in pa še razne dodatke, ki zadevajo različne sklade, eh, sklad za azil, socialni sklad, sklad za migracije, sklad za notranjo varnost, eh, potem IRDF eh, in pa tudi instrument za upravljanje zunanjih meja. Vse to so pomembni instrumenti in obsegajo več kot eno tretjino prihodnega proračuna Evropske unije. Sam sem predsedoval tem trialogom in želim čestitati so poročevalcema Andreju Novakovu in pa Konstance Krel za eh, njuno vključenost in pa zavezanost temu delu. Tukaj ne bomo zdaj mogli govoriti o vseh eh, podrobnostih vsega, kar se je zgodilo na teh trialogih. Ampak oba soporočevalca sta vedno znala podajati pozitivne in drzne predloge. In ti predlogi so nam omogočili, da smo dosegli rezultate, ki jih bosta zdaj soporočevalca predstavila. Dobila bosta besedo oba in razložila bosta, kaj je Evropski parlament dosegal. No, kar se tiče uh, sklada Feder, tukaj smo tudi dosegli svoje. 12. decembra smo imeli trialog. Razprave eh, so zaenkrat na to temo bile zelo počasne. Um, in ta člen je vključen v pogajalski eh, škatlici sveta in tudi veliko členov uredbe je uh, vključenih, ampak svet ni bil pripravljen na pogajanja in na napredek. To pa nam je zdaj uspelo, tako da se lahko zahvalim tudi poročevalcu Andreji Kocolinu, ki bo tudi predstavil del, ki zadeva Feder. Potem pa imamo še Interreg, upam, da bo Pascal čim prej prišel. Dva trialoga uh, sta bila. 20. novembra in 10. decembra. Tudi tukaj je bilo upravljeno pomembno delo, približno polovico uredbe smo predelali in Pascal Arimont je bil zelo učinkovit pri svojem delu, kar zadeva to uredbo. No, zdaj po teh uvodnih besedah bi povabil vse poročevalce, da nas obvestijo o napredku in da nam povejo tudi, kje se je razprava ustavila. Um. Torej, poročevalce, prosim, eh, naj eh, zdaj povejo samo bistvo, potem pa bomo nadaljevali na sestanku koordinatorjev takoj po tej seji. Uh, Andrej Novakov dobi besedo, potem pa Konstance Krel in potem še drugi. Hvala. Much, Hvala lepa. Zelo cenim vaše prijazne besede, podpore. In v zvezi z tem, da sva se dve leta trudila in pokrila kar pol te uredbe že med finskim predsedstvom. In res je šlo za zelo naporno delo, predvsem zaradi sprememb dosjeja, ki jih je izvajal uh, svet, ampak nam je uspelo. Pod, glede na trenutne okoliščine, kar se tiče večletnega finančnega okvirja in pa stališča položaja, nam to narekuje, da spremenimo naš, um, naše stališče, naš signal, vendar pa tega ne moremo narediti, ne da bi. Mislim, ne bi bilo dobro, da bi kar odpovedali celotni pogajalski proces. Saj tehnično raven bi morali ohraniti, zato da pač zagotovimo nadaljevanje tehničnih eh, vprašanj, ki zelo lajšajo trialog, ampak da bi pa kar uh, dvignili roke nad vsem in uh, pustili vse, kar smo dosegli doslej in začeli iz ničle. To pa bi bila napaka in mislim, da moramo najti nek način, da nadaljujemo sicer ne s takšno hitrostjo, kot bi si sam to želel, ampak uh, lahko pa nadaljujemo in počakamo, kakšno bo stališče sveta v zverimi večletnim finančnim okvirjem, ampak da ne opustimo pogajalskega postopka. Hvala. Hvala. Naj vas spomnim, da smo pri tej točki na dnevnem redu, ki je formalne narave. Gre za to, da se tukaj v odboru eh, vse obvesti o stanju pogajanj. lahko tudi uh, malo bolj podrobno razložite, kaj je vključeno v skupno razumevanje uh, o blokih 1, 2 in 5. Um, ehm, to bi lahko razložili tudi tukaj, ostalo pa bomo potem obravnavali na sestanku koordinatorjev. Um, torej bolj strateške vidike glede tega, kaj bi morali od zdaj naprej narediti, to bomo zaenkrat pustili ob strani. Besedo pa zdaj dobi Konstance Krel. Hvala, gospod predsedujoči. Zdaj bo pa šlo. Mislim, da bi morali na kratko spregovoriti o tem, kaj smo pravzaprav sklenili. Cilj je bil Ne, zakaj tako odmeva? Vse se vas dobro slišimo. Dobro, jaz slišim pač nek odmev. Med finskim predsedstvom smo želeli zaključiti sklope 1, 2 in 5. To so sklopi, ki so potrebni za regije, zato da lahko začne s programiranjem posameznih programov. To ni bilo zelo preprosto, ker eden največjih problemov pri pogajanjih je bil ta, da so se nekatere države članice zauzeli za to, da ne bi imeli več partnerskega sporozima v prihodnosti. To je malce nenavadno, kajti to so dejansko smatrali kot zelo pozitivno, da imajo regije in. in um, države članice, da so morali razviti strategijo za svoje regije. In to je tudi smiselno, če želiš imeti učinkovito in uh, usmerjeno kohezijsko politiko. In zato je za nas kot parlament bilo to vedno zelo pomembno. Tudi v povezavi z načelom partnerstva torej, da ne sodelujejo samo neki uradniki iz ministrstva, temveč eh, iz gospodarstva, socialni partneri, lokalni politiki, eh, okoljska združenja, druga velika združenja, ki so dejavna v regiji, da so vključeni v razpravo, kam naj gre pot posamezne regije. Uspelo nam je tu doseči nek kompromis, ki pa tudi uresničuje strateški pristop. Ampak ki tudi poenostavlja tistim, ki nima veliko sredstev, da to strateško usmeritev dajo na papir in to tudi predložijo v okviru programov sodelovanju. V veliko veselje nam je bilo, da nam je uspelo prodreti tudi pri horizontalnih načeljih, ki smo jih tukaj uh, zasidrali. Če se spomnite, smo tukaj zelo intenzivno razpravljali o tem in imeli smo toliko predlogov sprememb po posameznih horizontalnih um, uvodnih določbah, da smo se kot poročevalci in soporočevalci odločili, da odboru predložimo da bi to naredili na enem mestu, eh, povezano, to predsedstvu sicer ni bilo tako zelo všeč, kaj ti mnenje so bili, da vse skupaj ni potrebno, ampak tukaj smo se uveljavili in smo delno vključili tudi točke, ki se nanašajo na podnebne spremembe in smo to lahko uveljavili in države članice jih dejansko prej sploh niso želeli. V zvezi z prvim sklopom smo se tudi dogovorili, kar se tiče kodeksa ravnanja, ki je tudi potreben in ki ga je treba prilagoditi novi uredbi. In kjer smo našli pot med tremi pravnimi službami in institucijami, tako da se to naredi zelo preprosto in da to je le prilagoditev spremembi, ki prihaja z novo uredbo. Uh, in eh, da ne, ne gre tukaj za celotno predelavo z zakonodajnim postopkom. To je za regije zelo pomembno. Pri vprašanju tehnične pomoči smo stališče, kar se tiče tehnične pomis, pomoči komisije, tudi uvedli, zato pa smo sprejeli, da države članice na svojem področju lahko vnesejo določene spremembe. Za nas je pomembno rešitev vprašanja nadzora, vprašanje ali države članje, ki tukaj sodelujejo, da imajo tudi druge ugodnosti in to je bilo potem sprejeto eh, in smo dosegli kompromis. In mislim, da tudi pri javnem naročanju smo dosegli cel kup kompromisov, ki so za vse tri strani, saj to je bilo tudi za komisijo zelo pomembno, um, pokazale neko pravo pot in smo to lahko tudi sklenili. Mislim, da nam je uspel komp kompromis, s katerim sicer nobena stran ni bila čisto zadovoljna. Potem bi moral dodati, da je potem uh, to dober kompromis, če nikomor ni tako zelo všeč. Parlament pa bi na določenih mestih rad videl več. zakaj so določene vidiki še vedno povezani z izjemami za države članice, tega ne razumem, ampak če smo tu dosegli kompromis, pa je to bilo vendarle tega vredno. In mislim, da moramo nasprotju z vsemi pričakovanji. Uh, Oziroma, da to, da smo decembra vendarle uspeli najti kompromis kljub vsem pričakovanjem, je to zelo pomemben eh, znak. In uh, upam, da bo hrvaško predsedstvo sedaj tudi našlo pot, da bomo se lahko še naprej pogajali in marsikaj bo odvisno od tega, kaj bo, kako, kakšno bo stališče sveta v zvezi z večletnim finančnim okvirjem, ne glede na to, kdo se bo pogajal. Za regije pa je pomemben korak, da neko osnovno ogrodje imamo in da je jasno, kako lahko programirajo. Hvala. Merci beaucoup, Constance. Hvala, Konstance. Strinjam se popolnoma s tvojim mnenjem. Mislim, da ta globalni kompromis oziroma začasno skupno razumevanje predstavlja nek dogovor, ki eh, ni zelo oddaljen od mandata, ki smo ga mi dobili od Evropskega parlamenta glede načel in glede glavnih vidikov, ki smo si jih zastavili v začetku, smo dosegli zadovoljive rezultate v duhu kompromisa. Zdaj pa je žogica na strani hrvaškega predsedstva, kajti povedati moramo tudi naslednje, pogajalska skrinica je bila faktor, ki je blokiral napredek pri teh trialogih. In upamo, da se bo predsedstvo sveta tukaj mm, razvilo oziroma spremenilo mnenje, sicer bo težko napredovati. Hvala. Konstance Krelj, zdaj pa besedo dobi kolega Kocolino, da nam predstavi sklad Feder ovviamente anche il FESR eh, soffre del clima generale e quindi eh, noi Tudi e SRR trpi zaradi splošnega vzdušja. Pod romunskim predsedstvom nismo opravili tehničnega dela in tudi ni bilo triloga. Potem smo imeli finsko predsedstvo in smo imeli tehnične srečanja in 12.12. 12. potem trilog. Potem smo razpravljali o nekaterih členih, predvsem o 1a in 2. In pri tretjem členu smo pa se nekako ustavili. Eh, tu gre tudi za povezavo z večletnim finančnim okvirjem. In eh, močno pa smo napredovali pri trialogu drugega, ampak eh, zelo daleč pa nismo prišli in sedaj se moramo odločiti, kako naprej. Kajti s hrvaškim predsedstvom smo imeli prvo tehnično razpravo že v januarju in zdaj lahko tehnično sodelujemo vsak teden s hrvaškim predsedstvom, ampak seveda pa je bo treba sprejeti tudi odločitve. In eh, potem jo treba sklicati tudi trialog. Pri tretjem členu smo imeli velike teme pri tematski koncentraciji in potem šesti člen. Po glasovanju na plenarnem zasedanju na temo podpora fosilnih goriv smo poslali pismo predsedniku Sasolju in čakamo odgovor, vendar pa je to zelo pomembna tema. Za ESSR. Poleg tega pa morajo biti sprejete politične odločitve in moramo nadaljevati s tehničnimi razpravami in tudi ugotoviti, kdaj bodo sklicani trilogi pod hrvaškim predsedstvom. Ampak takšen je pregled našega dela. Hvala. Hvala, Andreja. Bomo videli, mm, kako se bodo stvari razvijale naprej videli bomo, kakšno je stališče hrvaškega predsedstva, predvsem, ko gre za ključne člene v teh pogajanjih. Eh, te eh, členi so bili izločeni iz trialoga, predvsem tri in šest zaenkrat. Zdaj pa bi besedo predal Paskalu Arimonto, vendar ga ni tukaj, eh, da nam predstavi Interreg. Tukaj smo dosegli bistven napredek. glede številnih členov uredbe. Problem eh, pri interregu pa je problem financiranja. Mislim, da nam bo uspelo priti do dogovora, eh, če bo pripravljenost na strani sveta, ampak eh, za nas so problem predvsem proračunska vprašanja. Globalno gledano, glede celotne uredbe, pa je to nerozdružljivo eh, z razpravo oziroma bitko, ki poteka trenutno v svetu glede uredbe v skupnih določbah. Eh, tukaj imamo zdaj nek skupen okvir eh, za pogajanja med poročevalci in soporočevalci ter poročevalci v senci. In zdaj se trudimo za to, da bi na koordiniran način dosegli napredek. Eh, želimo si čim boljše uredbe. Če ne bomo imeli zadostnega proračuna, pa eh, nam tudi to ne pomaga. Eh, ciljev brez ustreznih sredstev ne bomo mogli doseči. Morali bi se odzvati na zahteve regiji, predvsem, ko gre za skupne določbe, da jim s tem omogočimo, da pripravijo eh, prihodne okvire v najboljših možnih pogojih, torej da si ne nakopljajo zamud. Hvala vsem, ki ste podali svoja poročila. S tem zaključujem našo glavno sejo. Moram vas pa spomniti, da se jutri dobimo ne ob 9, ampak ob 9.30 zjutraj. Eh, potem bomo imeli razpravo s komisarko Ferreira ob desetih. Zahvaljujem se vam in prosim vse tiste, eh, ki ne morete sodelovati na sestanku koordinatorjev, da zapustite dvorano čim tiše. Potem pa bomo mi začeli sestankom koordinatorjev in sicer čez 15 minut. Zahvaljujem se tudi vsem tolmačem. Eh, ker so spet odlično upravili svoje delo. No, zaenkrat prekinjam sestanek za 15 minut, potem pa bomo eh, spet začeli torej, sestankom koordinatorjev in tolmačenjem čez 15 minut.